da so se nam pridružili tudi vsi poslanci, ki bodo danes delali nadaljavo. Začeli bomo z 11. točko na dnevnem redu. 10. točko smo namreč črtali. Sicer gre za Evropsko agendo za veščine, za trajnostno konkurenčnost, socialno pravičnost in odpornost. Obravnavali bomo osnutek ustnega vprašanja za komisijo in uh, Posnutek resolucije, ki je povezan s tem vprašanjem v zvezi z Evropsko agendo za agende, z, v zvezi z zeleno in digitalno tranzicijo, eh, o demografskih trendih in eh, o globalizaciji. Vse to se spreminja, to spreminja način, kako delamo in eh, to spreminja tudi veščine, ki jih potrebujete. Zato, da bi izkoristili te trende, moramo razvoj veščin dati v samo srčiko naše razvojne agende Evropske unije. Tako da bi želela zares pozdraviti sporočilo komisije o Evropski agendi za veščine. Zlasti pozdravljamo teh 12 prioritetnih ukrepov, ki jih je komisija predlagala. Želela bi izpostaviti določena vprašanja, ki so omenjena v osnutku resolucije in v osnutku ustnega vprašanja. Prvo vprašanje, časovnica. Evropska agenda za veščine je bila objavljena po prvem valu pandemije COVID-19. Ta pa je spremenil način, kako delamo in pospešil tudi potrebo potem, da bi posodobili veščine, ki jih evropski delavci imajo. Zlasti se to nanaša na digitalne in tehnološke veščine. Glede na to, kakšen je trenutni kontekst, so ukrepi, ki jih je predlagala komisija, še bolj potrebni danes kot v preteklosti. Zato je treba poskrbeti za hitro izvajanje teh ukrepov. Potem pa še nekaj, kar je zares ključno, če naj bo ta agenda uspešna in sicer gre za razpoložljivost financiranja. In to velja tako za evropsko kot za nacionalno raven. Zato je izjemno pomembno, da v novem večletnem finančnem okviru in pa v, v inštrumentih naslednje generacije zagotovimo, da bodo veščine imele svoje mesto. Države članice morajo v, v, začeti vlagati tudi več v razvoj veščin v svojih proračunih za izobraževanje. Poleg tega potrebujemo tudi zasebno financiranje. Prav tako moramo omogočiti tesno sodelovanje in izmenjavo najboljših praks med vsemi relevantnimi akteri, ki so vključeni eh, v ta razvoj veščin. Zato pozdravljam eh, ta svežen za veščine, ki naj bi ga eh, naznanili novembra. Dostopnost je prav tako izjemno pomembno vprašanje. Zaradi pandemije je postalo vrzel na področju veščin še bolj očitna, Prav tako pa mislimo, da povdarja neenakosti na področju izobraževanja. Eh, vse več izostankov je iz procesa izobraževanja, zlasti se strani tistih bolj ranljivih skupin. Zato moramo zagotoviti, da bodo naši sistemi za izobraževanje tudi za vse življensko izobraževanje vključujoči, zlasti pa se moramo potem osredotočiti na bolj ranljive skupine. Rok za predloge spremembe 50. november, opoldan, zdaj pa dajem besedo uh, so sponzorjem, sicer vsak dobi, za, vsak dobi besedo za dve minuti. Začeli bomo za gospo Andrejo Bočkor iz ELS-a. Aha, vidim, da je ni zaenkrat, potem pa bomo poskušali z Dragošom Pislerujem, potem pa bomo se vrnili nazaj na gospo Bočkor. Ja, tudi gospoda zaenkrat eh, še ne vidimo. Again, we have some technical problems. Spet imamo tehnične težave. Bomo začeli z gospodici iz eh, skupine ID, vsaj upam, da bomo. That should work. Madam Lisa, before... To pa mislimo, da bo šlo. Gospodici, izvolite dve minuti. Saluto anche tutti colleghi. Il tema oggetto della presenza... Ja, hvala, gospod predsedujoči, in lepo pozdravljeni vsi kolegi. Uh, Pred nami je torej predlog za resolucijo, snutek resolucije, ki pokriva temo, ki je izjemno pomembna zdaj. Gre za zeleno tranzicijo in pa digitalni prehod. To spreminja samo naravo našega dela. Zaenkrat, če nimamo kvantitativnih podatkov, kvalitativne pa že imamo. Tu gre za vprašanje veščin, zlasti digitalnih veščin. Te so v vse večjem popraševanju pandemija COVID-19 je namreč še pospoš, pospešila ta digitalni prehod. Je pa res tudi, da je izpostavila, da neenakosti, ki so že prej obstajale v izobraževalnem sistemu, zdaj teh neenakosti še več. To sporočilo komisije mislim, da moramo pozdraviti ampak samo okolikor bo tem besedam, bodo tem besedam sledile tudi finance. Okrepiti moramo tudi eh, sodelovanje starejših, vse procesih v vseživljenjskega učenja, zato pa bi potrebovali vsaj 48 milijard na leto. Komisija je jasno povedala, da namerava preučiti, kako uh, zgraditi take fiskalne okvere, ki bodo omogočili to vrstno učenje. Zlasti se misli, da moramo sredotočiti na velika podjetja. Ekonomsko in socialno tkivo v Evropski uniji ni sestavljeno samo iz velikih podjetij, zlasti so pomembna majhna in srednja velika podjetja. Naložbe v človeški kapital pa morajo upoštevati tudi razsežnost spolov, uh, In uh, upoštevati tudi to, katera geografska pod, področja zaostajajo, uh, upoštevati tudi uh, potrebe uh, invalidov. Spremljati pa moramo tudi napredek, ki bo dosežen potem po začetku izvajanja teh ukrepov. To bo ključno uh, in uh, bi moralo biti to izvedeno v okviru evropskega semestra. obstaja pa tudi, obstajajo pa tudi bojaznici, da se bo Bruselj preveč začel umešavati v pristojnosti držav članic, zlasti, ker se tega minimalno plažo, a, plačo. Prav, najlepša hvala, gospa Lidi. Gospa Boškor, izvolite, zdaj bomo zopet poskušali, poskušali vzpostaviti povezavo, dve minuti imate. you hear me now? Če slišimo? Ja, pravi predsedujoča, slišimo in vidimo vas. Kako um, se nam vse? Prav, potem pa najlepša hvala. Prvo kot prvo se želim zahvaliti vsem tistim, ki so sodelovali pri pripravi tega osnutka resolucije, Hvala tudi za eh, ta vprašanja, za svet in komisijo. Sama moram reči, da se kar strinjam s tem osnutkom. Kar zadeva časovnico, ki jo mora komisija upoštevati, tu bi morala komisija upoštevati eh, tudi, kakšne, kako je pandemija vplivala na zaposlovanje v Evropski uniji. Zelo Pomembno se namreč zavedati, da, so, da smo trenutno v neki izredni situaciji in da je treba upoštevati, to, torej da je treba omogočiti vsem, da nadaljujejo s svojimi življenji v meri mogočega. Zato moramo osebam, državljanom omogočiti, da nadaljujejo bodi si z izobraževalnimi procesi ali pa z delom. Zato je pomembno, da imajo vsi veščine, tudi digitalne veščine, ki jim bodo omogočile, da lahko nadaljujejo s temi procesi. Nihče ne sme biti izoliran, nihče ne sme uh, opustiti svojih, uh, svojega študija in zato jih moramo opremiti s temi veščinami. Vse življensko učenje je tudi izjemno pomembno. Na ta način lahko osebe pridobijo številna znanja in veščine, ki bodo jim pomagala pri teh procesih. Tako da podpiramo to, kar je komisija predlagala. Zlasti se nam zdi pomembno, da pomagamo različnim ranljivim, eh, ranljivim skupinam, naprimer invalidnim osebam. Treba je namreč razviti take veščine ki jim bodo omogočile vključitev trg dela, pa ne gre za lingvistične kapacitete, eh, upravljanje podjetij in tako naprej. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa mislim, da je z nami tudi Dragoš Pislaru. Dve minuti imate. Yes, good morning um, and thank you very much, Chair, and congratulations Ja, lepo pozdravljen in najlepša hvala, gospa predsedujoča. Odličen osnutek, mislim, da je pred nami. In v teh težkih časih je odlično a, dobiti tako dober dokument. Mi v skupini Renew in pa tudi v imenu svoje romunske stranke lahko povem, da smo posem naklonjeni temu, da Evropska unija sodeluje v tem procesu izgradne boljših izobraževalnih eh, sistemov za prihodnost. Moramo biti pripravljeni na prihodnost, moramo pomagati državljanom, da, dostopa, da imajo dostop do boljših delovnih mest. To je eden izmed ključnih stebrov za našo bodočo blaginjo. Osnutek je že tako in tako izjemno dober, pripravljam predloge sprememb za to, da bi eh, bolje upoštevali to, kar moramo storiti eh, glede digitalnih veščin. To je zelo pomembno za našo skupino. Na ta način bi želeli omogočiti večjo dostopnost, eh, upoštevati razsežnost spolov in pa situacijo mladih, ki delajo nadaljavo. Poklicno usposabljanje moramo tudi bolj v večji meri povezati s uh, tradicionalnim izobraževalnim sistemom. Prav tako je treba sprejeti to, da so poklicne veščine ključni del našega gospodarstva. Zelo se veselim bodočega dela na tem področju, to je zelo pomembno za nas in v naslednjih letih bo jasno pokazalo, da je to zelo pomembno za našo prihodnost. Hvala.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 Povedali ste, da bi morala komisija delati hitro. Res je, da smo na sredi krize. In sicer lahko podpremo vsebino tega sporočila, potem pa je treba ukrepati hitro. Hitro je treba začeti izvajati vse ukrepe, ki jih je predlagala komisija. Kar zadeva proračun za naslednje leta, pa velja, da moramo financirati vse ukrepe, ki jih je predlagala komisija. Seveda je treba sporočilo še malce izpiliti, ampak je transparentno že zdaj dovolj, zato da pač omogočimo uporabo evropskih sredstev za financiranje teh ukrepov, kar je tudi pomembno. Je to da jasno povemo, da v tem novem svetu pač potrebujemo nove veščine. Svet se hitro spreminja. In ta pandemija je tudi obelodanila to, da potrebujemo veliko novih veščin, in to ne samo digitalnih veščin. V vse večji meri pa bomo dejavni, aktivni v tem digitalnem svetu, tako, pač, tako da potrebujemo več digitalnih veščin. Naučiti se moramo tudi to, kako izvajati izobraževalni proces v digitalnem okolju. In naučiti se moramo tudi, kako varno živeti in varno postopati v tem digitalnem svetu. EKR er bo predlagal par predlogov sprememb. Poskušali bomo v večji meri izpostaviti, kako pomembno je pridobiti veščine, ki jih sporočilo omenja. pa še par drugih predlogov. Sprememb lahko pričakujete, kar zadeva naprimer vse življenjsko učenje. Tu bomo poskušali izpostaviti predvsem to, kako digitalizirati izobraževanje, zato da bi spodbudili inovacije. To mora služiti gospodarstvo, ki se sooča s številnimi izzivi. Najlepša hvala, gospod Zalevska gospa Van Sparentak, zeleni, dve minuti. Um, uh, Hvala. Spoštovane kolegice in kolegi, živimo v časih, ko se zadeve hitro spreminjajo. Prav tako opažamo v številnih sektorjih, da prihaja do hiperspecializacije. Avtomatizacija, prav tako uh, ukinjen določena dela delovna mesta, ampak avtomatizacija ni neka naravna sila, ampak človeška izbira. Eh, tudi naše službe terjajo več eh, digitalnih veščin. Zaradi tranzicije v zeleno gospodarstvo bomo potrebovali nove veščine. V Evropi nimamo zaenkrat eh, potrebnih veščin, želel pa bi opozoriti še na zelo pomembno temo. Sicer samo zato, da, ker bomo premostili vrzel pri uh, veščinah, ne bomo uh, vsem dali delovnih mest. Mladim prepogosto očitamo, da so oni krivi, da ne dobijo uh, službe, da ne dobijo delovnega mesta. Tako da moramo paralelno poleg tega vprašanja obravnavati tudi ustvarjanje delovnih mest. To je pravzaprav zamrlo v času pandemije, več pa moramo vlagati za to gospodarstvo, zato da bo gospodarstvo ustvarjalo delovna mesta. Dober primer je gradbeniški sektor. Tu bi lahko zlahka ustvarili 2 milijona delovnih mest, če bi vlagali več, potrebovali pa bi nove veščine, zato ker se uporablja nove materijale in tako naprej. Vemo tudi, kakšni so naši cilji v okviru zelenega gospodarstva in ti cilji bodo um, posem spremenili potrebe, ki jih trenutno imamo v gospodarstvu. Zlasti fosilna industrija a, uh, se bo morala, morala posem spremeniti. Strategija za veščine mora upoštevati jasne napovedi in se posvetovati z vsemi deležniki, mi bomo prispevali k procesu spremembe tega eh, dokumenta. Lahko pričakujete predloge sprememb tudi z naše strani. Najlepša hvala, gospa Palop, za guje. Eh, hvala. Jaz pozitivno ocenjujem tako vprašanje kot resolucijo in upam, da bomo v tej debati uspeli okrepiti končno besedilo. Dve točki bi želela uh, izpostaviti v okviru resolucije. Prvo kot prvo. Lahko bi se to vrstnimi ukrepi fragilizirali uh, delovne trge. V agendi potrebujemo jasen regulatorni okvir, uh, ki bo spodbujal ustvarjanje kakovostnih delovnih mest. Druga točka pa je to, da se moramo osredotočiti na tiste bolj ranljive skupine, ki bi znale eh, ostati zadaj pri tej zeleni tranziciji in avtomatizaciji. Pogosto je izvajanje teh ukrepov na eh, neenak način vpliva na različne skupine, zlasti ranljive skupine. Treba je se osredotočiti tudi na različne inicijative, kot so posamezni računi za izobraževanje. Na ta način bo vsak lahko v največji meri izkoriščal priložnosti, ki se jim nudijo. In potem pa treba okrepiti tudi. Dve vprašanje bi imela na koncu, ki jih moramo izpostaviti v resoluciji. Treba je okrepiti kolektivna pogajanja in omogočiti, da bodo podjetja eh, organizirala usposabljanje za svoje zaposlene. Zlasti za tiste, ki, ki se morajo prekvalificirati v svojem podjetju. In tudi ta aspekt je treba upoštevati. Thank you. And now the last speaker on behalf of SND would be Madame.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 predstavnica Evropske komisije Julie Fionda. Izvolite, se želite oglasiti? Mrs. Fionda, could you please press, press the speak button? Speak button? Hi, do you hear me now? Ja, dobro, da se slišimo. Ja, slišimo vas in vidimo vas, pravi predsedujoča. Dobro dan. V imenu komisije bi želela pozdraviti vse tako vprašanje in pa tudi vašo rezolucijo. Želela bi omeniti dva paradna ukrepa Evropske unije glede platforme in pa glede usnutka priporočila sveta glede poklicnega usposabljanja. To je bilo sprejeto že 1. julija skupaj s sporočilom komisije. Potem imamo to še druge inicijative in sicer akcijski načrt za digitalno izobraževanje, to pa je bilo eh, eh, sproženo že septembra. Potem pa imamo še dva nova ukrepa za leto 2021, sicer osnutek a, pripočila sveta glede mikro usposabljan in pa računov in pa računi za izobraževanje. To pa pričakujemo za konec leta 2021. Torej, glede vsega tega poskušamo poskrbeti za to, da bi se te inicijative začela izvajati kar se da hitro. Komisija je izpostavila tudi to, kako pomembno je nasloviti vrzel pri digitalnih veščinah in pripravili smo različne inicijative, politične ukrepe in pa omogočili tudi financiranje za to, da pomagamo državam članicam. Glede financiranja je komisija v svojem predlogu dala prioriteto naložbam v eh, ljudi in v njihove veščine in to je vključeno tudi v VFO. To pa je tudi ena izmed sedmih prioritet RRF-ja, enajsti ukrep agende, ki je bil že omenjen, se osredotoča na vzpostavitev okvirov javnih in zasebnih, tudi na podjetjih, zato da bi zares pokrili vse možne kote. Ehm, zdaj, veselimo se tega vprašanja in na njo bomo odgovorili skladno z ustaljenimi postopki. Ja, najlepša hvala, gospa Fionda. Najlepša hvala vsem sopodpisnikom za vse komentarje. Veselim se dobrega svetovanja glede amandmajev. No, naj še sama izpostavim, da je ta pandemija pokazala na to potrebo, da eh, spremenimo veščine delavcev. Priča smo digitalizaciji trga dela. To je ogromen izjiv na eni strani, po drugi strani pa to vidim tudi kot eh, ogromno priložnost in sicer kako eh, poskrbeti, da bo trg dela postal bolj vključujoč za ranljive skupine, naprimer za invalidne osebe. Sama sem optimist eh, in na ta čas gledam kot na izvršno priložnost, kako spremeniti trg dela, da postanejo bolj inkluzivni, kot so bili do zdaj. In to ne velja samo za tiste, eh, to ne velja samo za invalidne osebe, ampak tudi za mlade, eh, kjer je stopnja brezposelnosti izjemno visoka. Isto velja za ženske, za starše z malimi otroki in tako naprej. Skratka, za res. Uh, eh, pričakujem z veseljem vaše eh, predloge spremembe. Nadaljevali pa bomo z 12. točko na dnevnem redu in sicer eh, močna socialna Evropa za pravično eh, tranzicijo. Soporočevalce imamo sicer eh, gospode Radke in gospod Jongerius, obravnavali bomo snutek poročila na to temo, dobili smo 505 predlogov sprememb, Obvestili so me, da potekajo intenzivna pogajanja med poročevalci v senci, štiri tehnične sestanke so že imeli in tri sestanke poročevalcev v senci, zato da bi zagotovili, da bo odbor Empel o tem glasoval 16. novembra, na plenarnem zasedanju pa naj bi glasovali decembra. Naj vas spomnim, da je to strateško poročilo za naš odbor in da se na ta način odzivamo na sporočilo komisije v zvezi s močno Evropo za pravično tranzicijo, ki je bilo sprejeto 14. januarja 2020. Na našem zadnjem sestanku smo komisarja Šmita povabili na naše zasedanje, prav tako Konfederacijo evropskih sindikatov in organizacijo Business Europe, eh, zato da bi se skupaj pogovorili o osnutku tega poročila. Prvo bomo besedo dali soporočevalcu, najprej gospodu Radkev, potem pa gospe Jongeriju. Soba se nam bosta pridluži, pridružila na daljavo. Pet minut ima vsak. Gospod Radkev, izvolite. So, jetzt scheint es zu klappen. Ja, liebe Frau Vorsitzende, liebe Agnes, liebe Kolleginnen und Gospa predsedujoča, kolegi in kolegice. Trenutno še nismo imeli sestanka poročevalcev, v senci smo pa imeli nekaj tehničnih sestankov. Danes se zvečer bo potekal prvi sestanek poročevalcev v senci. Tehnični sestanki pa so pokazali, da je možno skleniti več kompromisov. 16. novembra bi želeli glasovati v odboru, to je seveda ambiciozen cilj. Nekaj je v poročilu tudi spornih točk. vendar pa je to tudi običajno. Ko gre za poročilo o tem, kako bi naj bila v prihodnosti oblikovana socialna Evropa, je to seveda zelo pomembno vprašanje. Komisar bo naslednje leto predstavil akcijski načrt v zvezi s tem, Eh, v Nemčiji imamo pregovor, če nič ne zahtevaš, ničesar ne dobiš. No, seveda se v tem poročilu to ni zgodilo, tako da pravzaprav ne potrebujem teh pet minut za predstavitev. Lahko povem samo, da se veselim nadaljnega sodelovanja in da se veselim današnjega sestanka poročevalcev v Senci. So... Hvala lepa. Prej sem se zmotila glede sestankov poročevalcev v Senci. Ampak v redu, sedaj pa gospa Junkerius, eh, tudi za vas pet minut, prosim. Uh, Hvala. Mislim, da niste imeli napačnih informacij, ampak to so sestanki na našem dnevnem redu. Tako da bomo poskrbeli, da lahko na novembrskih srečanjih eh, in pa na plenarnem zasedanju decembra o tem govorimo oziroma glasujemo. No, ampak trenutno stanje je to, da smo imeli dva tehnična sestanka do sedaj in danes večer imamo prvi dejanski sestanek pročevalcev v senci. Zato sedaj pripravljamo veliko potezen program. Zadnjič, ko smo govorili o tej temi, je bil komisar tudi komisar, zraven tudi komisar Šmit in pa socialni partnerji. In V tej razpravi sem vam razložila, kakšne so moje sanje za socialno Evropo. To poročilo se nanaša na sanje, pa tudi na to, da poskrbimo za to, kar potrebujemo v okviru akcijskega načrta za uveljavitev socialnega stebra. To pa ne bi potem začeli eh, pripravljati nekje januarja, februarja. Zakaj gre? Delavci morajo imeti dostojno plačo, tako da lahko normalno živijo, se nastanijo v stanovanju in da otroci ne odraščajo v revščini. To mislim, da mora biti cilj za Evropo. To je izhodišna točka in res bi se rada zahvalila soporočevalcu in administratki in prekovi ekipi. V tem obdobju smo dobro sodelovali in mislim, da smo dosegli ravnotežje pri tem res ambicioznem poročilu. Pravi, da se oddaljimo od visokoletečih besed in pa prasnih obljub. Prav je, da se sretočimo na konkretne zavezujoče cilje na omenjenem številu socialnih vprašanj. Kot rečeno, napredujemo kar dobro. Eh, dva tihča sestanka smo že imeli, dosegli smo kompromisne amadmaje za 28 členov, eh, o teh kompromisih smo že govorili in oblikovali te kompromise. Po zaslugi ekipe Denisa pa tudi ekip eh, vseh pročevalcev v Senci. mislim, da to kaže pripravljenost na to, da bo to poročilo naletelo na čim širšo podporo. Se že veselim sestanka pročevalcev senci zvečer, kajti če želimo pospešiti zeleni prehod in pa uveljavitev digitalne družbe, to lahko storimo samo na pravičen in socialno pravičen način ter uravnotežen način oziroma da povem drugače, mora poskrbeti za to, da nišče ne bo ostal zadaj. Eh, pa to ne sme biti samo besede, ampak mora biti to dejanska praksa. Zato potrebujemo novo socialno agendo za Evropo. Eh, portalna agenda, eh, portugalska agenda, maja naslednje leto imamo socialni vrh na portugalskem. V Gutenbergu smo evropskim državljanom obljubili socialne pravice in sedaj mislim, da je napočil čas, da ta načela stebra pretvorimo v prakso. Hvala lepa. Sedaj pa vrčevalce v senci. Vsak ima po dve minuti. Gospa Jana Tom, Renew, vi ste prvi, prosim. Hello, can you hear me? Ali me slišite? Oh, yes. Da vidimo in slišimo. Ja, bila sem prej na drugem sestanku, res hvala lepa poročevalcema. To je ambiciozno poročilo. Mislim, da ni skrivnost, če rečem, da je to poročilo zaradi nekoliko preveč ambiciozno. Morda nekateri ne bodo najbolj zadovoljni z rezultatom ampak konec koncev mislim, da bo to sprejeto, to je zelo obsežen, veliko potezen načrt. Uveljavitev Evropska stebra za socialne pravice je dobrodošla ideja, res je zadnji čas za to, ta stebr je bil sprejet, imamo dokumente in potem se ni zgodilo v praksi, v bistvu. Zato je sedaj to pomembna stvar. Priporočila tudi izpostavljajo to, da moramo čim prej začeti uveljavljati te socialne politike. Zato sem vesela, da sem pričakala v senci pri tem dosjeju. To je uh, dobra poteza. Evropska unija in pa Evropski parlament sedaj želite napraviti velik socialni preskok. Sploh v zadnjih letih je to bolj vidno in to je dobro. In mislim, da smo lahko hvaležni, da smo vsi del tega velikega preskoka. Hvala lepa. mislim, da bo to na koncu dober dokument um, in mislim, da bomo dosegli napredek. Uh, next... Ali pa gospod Tom, hvala. Sedaj pa gospod Arel, ID dve minuti. Okay, Očitno imamo tehnične težave s povezavo gospoda Reja, torej gospa Peter Hansen, zeleni, potem bomo šli nazaj na gospoda Reja. Torej, imate dve minuti, gospa Hansen. Peter Hansen, prosim. Hello, uh, I can, yeah, you can see me now. Pozdravljeni, mislim, da me vidite. Hvala, predsednici in hvala soporočevalcema za odlično delo. Mislim, da ste pripravili dobro poročilo. Mislim, da smo dobro sodelovali kljub nenavadnemu postopku. Imamo podobne ambiciozne načrte. Seveda je v luči COVID-a to poročilo še toliko bolj bistveno. Številni predlogi sprememb eh, so že dosegli soglasje, seveda še obstajajo določene razlike med nami in pa skupinami. Za zelene je pomembno, da imamo zavezujoče ukrepe, tako da bomo uveljavili socialni stebr. Prazne besede in pa visoko leteči nameni niso zadosti, potrebujemo konkretne ukrepe, zavezujoče ukrepe. Naprimer, jamstvo za mlade in pa vajništvo za mlade je pomembno, tako da imajo mladi dostop do dobrih delovnih mest. Prav tako potrebujemo tudi direktivo o minimalnem dohodku, tako da izkorenimo revščino v Evropi. Upam, da bomo to dosegli. Potem pa še zavezujočo jamstvo za otroke, um, sploh sedaj v času COVID-a, to pomembno, tako da imajo otroci do, uh, dostop do normalnih stravanj in pa da dostojno živijo. Potrebujemo tudi socialno skrbo. Prav tako potrebujemo strategije za to, da ne bo brezdomstva. Potrebujemo trajnostno um, nastanitev, um, ki bo tudi trajnostna z socialnih in pa okoljskih vidikov. In res, eh, hvala lepa vsem za trvanje, se že veselim tudi uh, sestanka po času v senci zvečer. Hvala lepa, gospod Rej, ste že tu? Ne. Potem pa gospa Rafalska, ekra, prosim.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 da so naše resolucije logične, dosledne in da niso samo pozitivno razmišljanje in pa božne želje. Delovati moramo v okviru socialnega dialoga, pogovarjati se moramo z državami članicami, moramo spoštovati tudi njihove pristojnosti in pa prednostne pravice ter pa tradicije. Zato imamo na voljo tukaj določene rešitve, ki uvaja določene zavezujoče kazalnike. Naprimer, omenjene so kolektivne pogodbe in pa določeno število teh pogodb, potem naložbe v stanovanja, nastanitve, potem minimalna plača, minimalne dohodki, vse to je omenjeno. mislim, da bo take cilje zelo, zelo težko doseči v praksi, morda celo nemogoče. Zato je prav, da smo bolj realistični, racionalni. In še, gledajte, tudi naša skupina je upravičena tega, da bo Evropa pravična, zato so naši predlogi spomembni ko pripravljamo realističen dokument. Evropski stebr za socialne pravice in pa pakt o socialnem napredku sta pomembna. Ampak, gledajte, mi se tudi s predlogi sprememb osredotočamo na zelo pomembne zadeve in jemljite nas resno, prosim. Veliko bo teh sestankov, poročevalcev v senci ampak vse je še toliko teže, ker vse poteka digitalno, nadaljavo. To je tudi izziv. Ampak kakorkoli že, eh, pozdravljamo vse predloge na mizi. Hvala lepa, gospod Rejl, je že tu, lahko poskusimo. V redu, gospod Rejl, ide, prosim, dve minuti. Če zaklemramo. Ich war auf Speaks. Yes, we can see you. We can, yes, we can see you. Ja, was слышимо, видимо. Frau Vorsitzende, ich melde mich aus dem. Gospa predsedujoča, zahvaljujem se obima poročevalcema. In želim izraziti tudi svoje ogorčenje s pričo Ukrepov, ki jih je sprejelo predsedstvo parlamenta v zvezi z koronavirusom, zaprti bomo cel november in to se mi zdi mm, nespremljivo. 27 eh, parlamentov v Evropi je polno funkcionalnih, mi pa smo doma. Ne razumem, zakaj uh, ni možno, da bi v Evropskem parlamentu uveljavili takšne ukrepe, da bi nam bilo še vedno omogočeno delo. No, jaz bom uh, od uh, naslednjega tedna naprej v Rajstavu, v Berlinu in tam bomo delali, kajti Rajstav je še vedno polno operativen, kot bi moral biti tudi ta parlament. Hvala, gospod Rajl. Zdaj pa guje gospod Willemsen, prosim. Hvala, predsednica. Najprej bi rad ponovil to, kar sem zadnjič povedal. Hvala kolegoma Radke in pa Jungerius za odličen predlog in pa pogajna. Zaenkrat smo na tehnični ravni, ampak se pa res veselim tudi sestanka poročevalcev v senci poznaje zvečer. V tem predlogu je veliko pozitivnih stvari, sploh bi rad izpostavil del glede javnih razpisov in pa dobave, tako bo boljše uveljavljeno kolektivno pogajanje. In potem bi rad izpostavil še del poročila o tem, da potrebujemo um, to, da um, če podjetje ne spoštuje kolektivnega pogajanja, jim je treba vzeti sredstva, tako bo Evropa bolj pravična. Prav tako pa lahko še marsikaj izboljšamo v tem dokumentu. Kot prvo, podjetja, ki delujejo iz davčnih oaz, ta podjetja treba izključiti iz EU financiranja v tem osnutku. Je govora o črnem seznamu EU, ampak vemo, da to ni za dosti dobro, kajti včasih um, vidimo tudi hudodelce, ki niso na tem seznamu in mislim, da moramo res izključiti vse davčne vaze iz teh sredstev EU. Uh, to mislim, da moramo doseči v pogajanjih. Bomo to tudi predlagali. Prav tako mislim, da glede direktive o minimalni plači nismo vsi zadovoljni. Tukaj sem na Danskem in sindikati so kritični. Dejali so, da ni izjem v direktivi za doseganje ciljev. Modeli trga dela se sedaj soočajo z kolektivnim pogajanjem in Evropsko sodišče dejalo, da je treba potem spremeniti modele trga dela. Tudi to bom spostavil na pogajanjih pozneje. Se bom stavil na te točke in naj povem, da se že veselim čim bolj uspešnih pogajanj. Hvala, gospod Williamson in še Daniela Rondinelli. Prosim, vaše kratke pripombe. Hvala lepa. Naj se hvalim obema proučevalcema za ta predlog. Pročevalka govori o tem, da moramo uresničiti socialni stebr in pravični prehod in zato moramo to postaviti na vrh tega reda. Predvsem pakt o stabilnosti je tukaj ključen. Okoljski in pa socialni cilji so zelo bistveni. In obenem je treba tudi priznati to, da potrebujemo sklevanje naših eh, gospodarstev z vsemi temi cili, ampak eh, moramo opustiti uh, drakonske okrepe, kajti potem ni nobenega socialnega in okoljskega napredka, ni socialne pravičnosti. Pandemija je pokazala, da so socialne službe naložba, ne pa strošek. V te sektore moramo vlagati čim več. Uh, če ne je na kocki sama naša demokracija. Zato moramo še vedno vlagati tudi v mlade, eh, v zaposlitev mladih, zato moramo krepiti vsa sredstva, tudi Evropski socialni sklad in pa druge programe Evropske unije. In se mi zdi pomembno, naj podarim, um, prekarni delavci so ključno vprašanje, In zato je tudi pomembna direktiva o minimalni plači, o kateri bomo tudi govorili poznaje. In torej za konec, mislim, da socialna in okoljska politika um, se mora to ujemati z socialno pravičnim prehodom. Zato potrebujemo model, ki bo bolj konkurenčen uh, in bolj pošten. In to je pomembno za vse. Torej vse skupaj treba uskladiti. Yes, uh, like Hvala lepa. Sedaj pa gospod Radke. In potem še gospa Jungirius, gospod eh, Radki najprej. Ja, vielen Dank äh, an die, an die Schattenberichterstattung. Se je še enkrat pokazalo, da imamo skupno, trdno osnovo, na podlagi katere bo možno priti do kompromisov in dobrih rezultatov. Ta se mnenja ponekod še nekoliko razhajajo, to, da ponekod obstaja tudi kakšna skepsa, ja, to je pač popolnoma običajno za naše razprave, ampak pripričan sem, da nam bo uspelo doseči dober politični kompromis. Veselim se sestanka danes večer, ostanite do takrat zdravi in vse dobro. Thank you, madam Junkerius. Hvala, gospa Junkerius. Uh, from my side. Uh, Hvala, nimam veliko dodati. Kajti, poznaj bomo začeli s sestankom Portugalcev v Senci. Mislim, da je pred nami dobra podlaga zato da dosežemo široko podporo. In seveda, vedno lahko še kaj izboljšamo. Ampak je pa pomembno, da vidimo, kako lahko naš odbor vključimo v konkretne realistične in ambiciozne načrte in akcijski načrt za uveljavitev socialnega stebra. No, tukaj tudi slišim kolege v razpravi. Vsi mislim, da imamo tukaj podobne zamisli in gremo v podobni smeri in upam, da bomo naredili na čim širšo podporo uh, v tem delu za prvičen prehod. Hvala. I mean, Hvala. No, iz te razprave je razvidno navdušenje. To je dobro, sanje so dobre, ambicije, vse to je dobro. Gotovo. Je pa treba tudi biti racionalen. Ker ti samo racionalne ukrepe se potem da izvesti v državah, članicah. Brez uveljavitve ukrepov ne bomo mogli doseči ciljev socialne Evrope za državljane. Hvala vsem, sedaj pa kratek odmor. In gospod komisar Šmit pride samo ob 11.30. 11.30. Govorili bomo o pošteni minimalni plači za delavce Evropske unije, torej odmor do 11.30. Hvala.